E, ob koncu te razprave. Razprave je zdaj konec, glasovali pa bomo kasneje danes popovdne. Zdaj smo pri naslednji točki na dnevnem redu in sicer eh, bomo govorili o situaciji v Džibutiju. Besedo pa zdaj dobi za minuto in pol gospa Rivazi, ki je ena od avtorjev. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Že več let eh, se v Džibutiju dogajajo grozljive stvari tudi zadnji dogodki vzbujajo skrb, kajti spremenjena je bila ustava, da je predsednik lahko še četrtič eh, kandidiral na predsedniških volitvah in tudi zmagal. Zatira se opozicija, eh, potem obstaja samocenzura pri medijih, veliko je nasilja nad ženskami, ne spoštujejo se človekove pravice. In edina eh, stvar, ki nas spominja, da je Džibuti demokracija, so volitve. E, predsednik uh, Gele je uh, dobil 87,1 odstotka glasov. Afriška unija je priporočila, da se vzpostavi neodvisna volivna komisija, zato da uh, se preprečijo ponarejene volitve. Uh, Džibuti ima strateško lego, Francija ima tudi od tega koristi, kajti tam ima glavne uh, vojaške baze v tujini. Uh, Treba je govoriti o politični situaciji eh, v Džibutiju. Tam so prisotne tudi druge vele sile, eh, naprimer ZDA, Nemčija in druge države imajo tudi vojaške baze. Eh, zato se ne bo odzivalo oziroma ni primerno, da se odziva samo Evropa, ampak tudi druge države, tudi vojaško in treba je že končati s to večno hipokrizijo. Hvala. Gospod Korav za eno minuto. Te bene possiamo affermare che Djibouti rappresenta Faralipa, Djibouti mm, ne predstavlja ravno najboljšega primera razvojnega sodelovanja za Evropsko unijo in ta resolucija za nujne primere je edino orodje, ki ga imamo, da izpostavimo težave na diplomatskem eh, področju. Džibuti je danes pomemben zaradi strateške svojega eh, položaja. Tu je veliko evropskih vojaških baz, tudi Kitajska je investirala veliko denarja v to državo in zdaj pripravlja vojaško bazo za 10 tisoč eh, vojakov in ima tudi vse eh, večji vpliv na razvojno sodelovanje. Sodelovanje z Džibutijem je pogosto tudi pogojeno z našo vojaško prisotnostjo. Pomembno je, da tudi mednarodno kazensko sodišče spremlja razmere v Čibutiju in preveri, ali so napadi proti državljanom dejansko zločini proti človeštvu, za katere veljajo mednarodne kazenske določbe. Hvala lepa, gospod Tanek. Hvala. Somalija se bori proti piratom in uh, islamistom Eritreja. Eh, je že 30 let pod diktaturo in eh, Džibuti eh, je tudi del te tragedije na Afriškem rogu. Predsednik je dobil na volitvah 87 odstotkov glasov in težko si predstavljamo, da bo pod njegovim avtoritarnim režimom prišlo do sprememb. Opozicijski voditelj je bil napaden in je v bolnišnici. Mm, vladne oblasti eh, so ubile 37 ljudi na isti eh, dan. In taki incidenti samo kažejo, kako brutalna je represija proti novinarjem, borcem za človekove pravice in predstavnikom opozicije v Džibutiju. Mi v Evropski uniji moramo bolj pritisniti na vlado v Džibutiju, zato da upošteva okvir političnih reform, ki ga je ta vlada podpisala leta 2015 kot neko izhodišče za izboljšanje stanja na področju človekovih pravic v tej državi. Hvala, gospod Panceri. Grazie. <clears throat> Hvala lepa. V Afriki je ogromno primerov političnih režimov, kjer prenos oblasti poteka po kriterijih eh, družinskih dinastij. Tudi Džibuti je takšen primer trenutni predsednik je oblast predal v roke eh, svojim sinovom in nečakom in večina državljanov živi v zelo negotovih razmerah, kar samo še poslepšuje prisotnost eh, somalskih, eritrejskih in jemenskih beguncov. Prav tako je zelo zaskrbljujoče stanje človekovih pravic, še posebej gre za neenakost žensk pred eh, zakonom na številnih področjih, pa tako ne vlada svoboda informiranja. Zato je pomembno, da se obsodi dejanja ja, predsednika proti vsem, ki nasprotujejo njegovi oblasti. In mislim, da je to ključnega pomena za Evropsko unijo in pomembno je, da se Evropska unija čim prej zgane na tem področju. Hvala, gospa Veržjan, za eno minuto. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Eh, številni diplomati in pa države, ki imajo vojaške baze, eh, pričajo o nestabilnosti. Eh, Džibuti prizadeva slab razvoj, poleg tega imajo politično represijo. In v tej resoluciji. Mm, govorimo o tem in zahvaljujem se vsem, ki so prispevali k njej. Represija je vse večja. 22. Eh, decembra 2015 je prišlo do eh, hudega incidenta proti tistim, ki so protestirali proti eh, grozljivim dejstvom v državi. Potem so bile volitve, kjer je predsednik dobil 87 odstotkov glasov in uh, vedno, ko je delež eh, večji od 80 odstotkov, uh, gre za ponarejene volitve. O tem je pričala tudi Afriška unija. Poleg tega uh, imamo džibutske ženske, ki so začele gladovno stavkati zaradi posilstev, ki so uh, jih utrpele strani džibutijske vojske. Uh, nujno je ukrepati. Uh, najbolj zaradi vsega tega trpi džibutijsko ljudstvo in uh, nujno jim moramo pomagati. Hvala, gospa Gabriel. Evropska unija ima partnerstvo z Džibutijem in to je pomembno partnerstvo, še posebej v regionalnem okviru uh, za promocijo uh, boja proti piratstvu, miru in stabilnosti. In uh, trenutna politična klima lahko destabilizira državo in pa celotno regijo. To nas zelo skrbi. Uh, Nekaj pripomb imam. Eh, Evropska unija mora spodbuditi oblasti, da spoštujejo vladovino prava, človekove pravice eh, in demokracijo. In eh, to mora narediti v okviru indikativnega nacionalnega okvira. Treba se tudi osredotočiti na najbolj problematične elemente. Ne smemo se izgubljati v preveč idejah in elementih ženska je v tej družbi priznana in eh, mislim, da eh, vprašanje žensk v tej državi ni najbolj nujna zadeva. Eh, pozivati moramo, da bodo sprožene preiskave in da bo pravosodje opravilo svoje delo, da bo privedlo torej pred sodišče vse odgovorne. Hvala. Mr. Mr. Nart, Gospod Nart je naslednji govorec, a ga ne vidim v dvorani, tako da bomo zdaj eh, prešli na govorce v imenu skupin. Prvi je gospod Pospišil. Ja eh, Hvala, gospod predsedujoča. Zelo pozdravljam to resolucijo. Eh, odzivamo se na aprilske volitve, kjer je že četrtič zmagal predsednik Geleh. Meni se on zdi ključna oseba, odgovorna za tragedijo v Džibutiju. In zato je zelo primerno, da smo pripravili to resolucijo, s katero pozivamo k preverjanju teh volitev. Eh, rezultat je bil 87 odstotkov v korist predsednika in kot vemo je on proslavljal zmago še preden so bili glasovi prešteti. Zato je mednarodna eh, skupnost eh, pozvala, da se te volitve pregleda in preveri. Eh, moramo pozvati tudi lokalne predsednike naj rešijo oziroma predsednika države naj reši problem z revščino, z ženskami in pa to, da se lokalne ženske ne morejo emancipirati. Zato podpiram to resolucijo. Gospod Nard, želite besedo zdaj? Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Ponavadi v tem parlamentu podajamo bolj retorične izjave in resolucije, ko gre za kršitve človekovih pravic povsod po svetu. Džibuti pa je kraj, kjer redno prihaja do kršitev človekovih pravic. Tam je prisotna tudi Evropska unija unija eh, z vojaškimi silami, prispevamo v njihov proračun in mislim, da bi res morali uh, braniti človekove pravice v tej državi. Imamo tudi posebno operacijo za to in eh, moramo se navezati na osmi člen kotonujskega sporazuma. Zahtevati moramo takojšnje ukrepe od nedemokratične vlade v Džibutiju. Hvala. Um, Hvala. Gospa Arena je naslednja na vrsti. Hvala, gospa predsedujoča. Govorila bom samo o ženskah. E, to so ženske, s katerimi sem se srečala. Bile so žrtve posilstev strani džibutijske vojske. Te ženske zahtevajo samo pravico, da uh, imajo dostop do neodvisnega sodstva. In Džibuti je e, naš partner v tej regiji, če je to res, kot je rekel kolega, potem uh, ne smemo dopustiti, da tisti, ki so odgovorni za posilstva teh žensk, ostanejo nekaznovani in da se kršijo pravice tistih, ki se borijo za eh, pravico eh, do dostojnega življenja, pravico do svobode in preprosto pravico, pravico do življenja. Hvala, gospod Keli. Hvala, gospa predsedujoča vedno se ponavlja ista zgodba. To, kar se dogaja v Džibutiju, smo videli že veliko krat. Nekdo pride na oblast, oblast mu je všeč in potem želi tam ostati. Da bi dosegel ta cilj, pa uporabi vojsko, s katero nadzoruje državo, nadzoruje opozicijo. Potem pride do kršitev človekovih pravic, še posebej pravic žensk. In ravno to se je zgodilo v Džibutiju odkar je leta 1999 predsednik Gelek prišel na oblast. Mi v Evropski uniji smo mi dali že 105 milijonov evrov tej državi v obliki pomoči. In to pomoč moramo pregledati in jo tudi zaustaviti, dokler ne vidimo, da eh, bodo organizirane eh, odprte in svobodne volitve v državi. Hvala lepa. Republika Džibuti je v območju, ki ga pretresajo krize. Na rogu Afrike imajo dogodki neposredne posledice za Evropo. Terorizem in eh, slabe državne strukture so seveda odlični razlogi za beg prebivalcev. Džibuti bi lahko bil otok stabilnosti, celo zgled za celotno regijo. Evropa podpira to državo v relevantni meri. Ta podpora je pomembna, ampak to, kar se tam dogaja, je razlog za velike skrbi. Človekove pravice, volitve, svoboda medijev, vse to so področja, na katere moramo videti s kritičnim očesom. In menim, da moramo govoriti ne le o razvoju dogodkov v tej državi, ampak moramo končno potegniti tudi določene posledice. Hvala lepa, prehajamo na prostor razpravo, gospod Polčak. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení slova. Jako v minulém... Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Kot v prejšnjem primeru, mm, torej primeru Gambije in eh, v primeru Džibutija, je nujno, da protestiramo proti tem kršitvam človekovih prvic. Ampak treba je tudi dodati, da trenutni predsednik lepo sledi prejšnjemu predsedniku. V Džibutiju je to neke vrste politična tradicija, ampak eh, naša vloga, vloga Evropske unije, ni eh, ta, da podpiramo to tradicijo. In strinjam se z gospodom Keljem, v primeru Gambije eh, in tudi tu v primeru Džibutija moramo pogledati, kakšno razvojno pomoč namenjamo tej državi. Kajti 105 milijonov ali kolikorkoli že je veliko. In v danih razmerah ko ta država ne izpolnjuje temeljnih predpogojev na področju človekovih pravic, bi morda morali ponovno preučiti naš pristop. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kljub malo številnemu prebivalstvu, majhni velikosti same države in popolnemu pomankanju naravnih virov, je Džibuti strateško izrednega pomena. Država je sicer eh, revna, stopnja brezposlenosti je izredno visoka in eh, to je država, ki je tudi destinacija številnih beguncev iz okoliških držav. Opozicija je predmet represije, veliko ljudi je izgubilo življenje iz tega naslova, veliko dvomov je tudi glede zelo sumljivih okoliščin, v katerih so ljudje izgubili življenje, gre tudi za obtožbe o mučenju, tudi ženske so podvržene najrazličnejšim oblikam nasilja in menim, da mora Evropska unija storiti vse za to, da se preprečijo te zlorabe človekovih pravic v Džibutiju. Džibuti je pogodbeno vezan na Evropsko unijo in to nam tudi daje določeno mero vpliva. Hvala lepa, gospod Kastaldo. Hvala, gospa predsedujoča. V tej mali državici Džibuti je predsednik Gele vzpostavil resnično diktaturo. Nasilje, nepotizem, korupcija so ključne besede. Gre za nekakšno grenko farso, kjer se podajo roko mučenja, izginotja. Francija in Kitajska nekako za koga bo ta država bolj geostrateško pomembna in tam gradita vojaške baze. E, tudi begunci iz Jemna in Somalije vršijo vse večji pritisk na to državo in ne moremo zatiskati oči. Mi menimo, da ne. In zato je ta resolucija prvi pomemben korak in e, tožilec mednarodnega kazenskega sodišča mora preiskati to nasilje in osmi člen sporazuma iz Kotonuja mora obveljati in zamrzniti je treba 105 milijonov evrov pomoči, kajti ne moremo še naprej podpirati režima, ki na ta način muči svoje prebivalstvo. Prebivalci eh, Džibutija si ne zaslužijo naše tišine. Thank you. Mr. Bonanno. Hvala, gospod Bonano. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Ja, meni se zdi, da je tu govora o tem, da ja, vsaka država ima svoje eh, diktatorje in eh, Libija je imela Gaddafija. Pa mi povejte, je bilo bolje prej, ko je bil Gaddafija ali zdaj? In zdaj, kdo ima tam denar? Evropa, Kitajska, Japonska. Ampak kakšen je končni rezultat? Rezultat, končni rezultat je, da je pač v redu tako, kot je. Arabska pomlad je bila popolna polomija. Kaj je bila evropska, eh, arabska pomlad? Popolna polomija, kajti dejstvo je, da demokracija v Afriki ne funkcionira. Zato je bolje imeti tam diktature. S tem smo zaključili prosto razpravo, razen če je še kdo želel besedo, ki ga nisem opazila. Hvala lepa. A se upravičujem. Želite? Ja, absolutno, izvolite. Eh, gospa predsedujoča z današnjim glasovanjem izražamo zaskrbljenost nad eh, tem da begunci prečkajo džibuti da bi prišli na ta način do arabskega polotoka oziroma končno do uh, evropske unije in zato mora vlada v džibutiju zagotoviti varnost vsem beguncem in eh, tudi privesti pred eh, roko pravice tihotapce, ki izkoriščajo ljudi v teh neznosnih razmerah in se na ta način gradijo eh, prava bogatstva. To opazujemo tudi na sredozemlju in na, na tisoče kilometrov južno od Evrope v Adenskem zalivu se dogajajo podobne stvari. Pomembno je, da se razbijajo to vrstne kriminalna omrežja in da se zagotovi sledljivost finančnih sredstev in da se prepreči tudi lokalno izkoriščanje, eh, česar žrtve so zelo pogosto omenjeni begunci. Hvala lepa. Hvala, komisarka Jurova, izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu, Evropska unija in Džibuti imata že dolgotrajno zgodovino medsebojnih odnosov. Džibuti še naprej prispeva sile Amisomu misiji torej Afriške unije v Somaliji, ki je ključnega pomena v boju proti Al-Shababu in tudi pri zagotavljanju politične tranzicije v Somaliji. Na nacionalni ravni so razmere na, podleku, na, na področju človekovih pravic v Džibutiju zaskrbljujoče. Politični prostor za opozicijo se vse bolj oži, še posebej zdaj zbližajočimi se predsedniškimi volitvami. Tekom predvolilne kampanje so bili člani in podporniki opozicije žrtve pridržan in aretacij brez kakršnih koli eh, obtožb in Evropska unija natančno spremlja te dogodke, ter je tudi že izrazila svojo ogorčnost na eh, vseh ravneh. Policija je tudi prekinila tradicionalno eh, versko mm, manifestacijo, ki je potekala blizu prestolnice Džibutija in eh, to je privedlo do več smrtnih žrtev. Evropska unija je tudi izdala izjav, objavila izjavo ob tej priložnosti in zahtevala pojasnila glede mm, dogodkov in tudi kaznovanje storilcev. Evropska unija obsoja te nasilne dogodke in zahteva tudi mednarodno preiskavo teh primerov in zato tudi podpiramo delo visokega predstavnika za človekove pravice, ki bo v Džibutiju ta teden in upamo, da bomo na ta način pripomogli k razjasnitvi razmer. Glede nedavnih eh, predsedniških volitev je dejstvo, da bi z objavo natančnih podatkov za vsako volilno enoto oziroma vsako volišče prispevalo k transparentnosti. In Evropska unija obžaluje, da je pomankanje transparentnosti glede političnih in institucionalnih reform na podlagi sporazuma med vlado Džibutija in koalicijo opozicijskih strank na koncu leta 2014 tudi proces, ki je lani zastal. To je zamojena priložnost, zato da bi se sprožil proces demokratizacije Džibutija. Demokratizacija in prizadevanje za boljše upravljanje, kakor tudi više mere spoštovanja človekovih pravic je nujno za zagotavljanje stabilnosti Džibutija v regiji, ki ji vladata revščina in pa konflikti. Zato je pomembno, da vse politične sile v Džibutiju ponovno začno s političnim dialogom, da se na ta način omogočijo politične reforme, da se izboljša model vodenja in upravljanja, ter da se odpravijo napetosti, s katerimi se država v zadnjih letih sooča. Glede vprašanja gospe Arena o stališču Evropske unije glede žensk v Džibutiju, ki so se odločile za gledovno stavko, da bi na ta način obsodile posilstva v vrstah džibutijske vojske. Tu vam lahko zagotovim, da Evropska unija zelo tesno spremlja razmere in tudi menimo, da mora preiskava ugotoviti dejstva in da je potrebno tudi storilce privesti pred roko pravice. Evropska unija je pripravljena sodelovati z vsemi deležniki, da bi na ta način izboljšali stanje človekovih pravic v državi. Hvala lepa. Thank you, Hvala lepa, gospa komisarka. Prejeli smo šest predlogov resolucij za sklenitev te razprave, ki jo zdaj sklepamo. Glasovanje bo potekalo čez nekaj trenutkov, zdaj za nekaj minut zasedanje prekinjam, potem pa nadaljujemo z glasovanjem.